predsednika v drugi polovici zakonodajnega obdobja. Prvi je torej prvi namestnik predsednika eh, Evropskega parlamenta in potem vse do 14. mesta. Sedaj bom prebral rezultate eh, glede na to, koliko oddanih glasov je bilo. 672 oddanih glasov, 17 neveljavnih glasovnic, 655 eh, veljavnih oddanih glasovnic smo imeli in kandidati so dobili sledeče število glasov. Petela 319 glasov. Miguel Angel Martinez 295. Ani Podimata 281 glasov. Alejo Vidal Kvadras 269 glasov. Georgios Papastamkos 248. Roberta Angelili 246. Otmar Karas 244 glasov gospod Macmillan Scott 239 glasov. Gospa Izabel Duron 238. Gospod Aleksandar Alvaro 235. Rainer Wieland 230. Gospod Oldrich Vlasak 223 gospod Jaček Protacijevič 206 in gospod Laslo Šurjan 188 glasov. Torej, vse kandidatke in kandidati so izvoljeni v tem vrstnem redu. Zato vas sedaj vprašam sledeče. Ali kateri od uh, imenovanih kandidatk in kandidatov ne sprejema volitev? Ne. Tako vam lahko vsem čestitam, drage kolegice in kolegi. Spoštovane gospe in gospodje, sestava novega predsedstva bo sporočena organom evropskih inštitucij. Sedaj pa dam besedo predsedniku Evropske komisije. Izvolite, gospod predsednik. Gospod predsednik, gospa predsednica vlade, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Najprej se vam, gospa predsednica vlade, želim zahvaliti.